Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar. Dobro dan, bomo nadaljevali sejo. Za točko 2. In sicer um, glede prenosnih nalog um, hrvaškega predsedstva v zvezi z uredbo o zaščiti zasebnih podatkov v elektronskih komunikacijah. Eh, pozdravljamo gospoda Josipa eh, Bilaverja, ki je državni sekretar mm, na Ministrstvu za eh, promet, morje in infrastrukture. To je namreč pristojno ministrstvo za to uredbo. In to je dejansko uredba o elektronski zasebnosti na Hrvaškem ministrstvo za morje, promet eh, in infrastrukturo, je ministrstvo, ki je pristojno za to. Ministrstvo za pravosodje in notranje zadeve pa se ukvarjata z varstvom podatkov in uh, zastopniki tega ministrstva se bosta odboru Libe pridružila drug teden. Glede uredbe o elektronski zasebnosti, je, to je komisija predstavila januarja 2017 in odbor Libe je svoje stališče sprejel oktobra 2017 o besedilu, ki je bilo potrjeno na plenarnem zasedanju. To besedilo obravnava delovna skupina za telekomunikacije in v tej skupini nimamo istih zastopnikov držav članic, ki se ukvarjajo tudi z GDPR-jem. Situacija je takšna, da so različna predsedstva delajo, delala na tem in nismo prišli pod finskim predsedstvom še do uh, sporazuma. Hrvaško predsedstvo je, se je ponudilo, da glede tega pomembnega poročila predstavi svoje prioritete generalni pravobranilec eh, gospod Sanchez Borda je eh, prejšnji teden eh, tudi predložil svoje sklepne predloge s tem v zvezi. Gospod, imate besedo in to je za nas res pomembna priložnost. Me veseli, da boste predstavili situacijo. Pozdravljeni. Hvala lepa. Gospa predsednica, gospodje člani odbora. Zame je eh, velika čast, da lahko tu govorim v Evropskem parlamentu v imenu Hrvaškega ministrstva za promet in infrastrukture. In seveda hrvaško predsedstvo sveta EU bo predstavilo sedaj del programa hrvaškega predsedstva na področju informacijske družbe, ki je relevanten za ta odbor. Moje ime je Josip Bilaver, sem državni sekretar na Ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo, med drugim pristojen tudi za telekomunikacijsko politiko. Pripravil sem tudi eh, predstavitev in predstavitev prioritet v mojem jeziku, v hrvaščini, tako da bom zdaj nadaljeval v hrvaščini. Kot veste, hrvaško predsedovanje prihaja v času velikih izzivov za Unijo na začetku novega institucionalnega in zakonodajnega cikla. Program našega predsedovanja temelji na štirih glavnih prioritetah in sicer v skladu s smernicami, ki smo jih določili v novi strateški agendi sveta za obdobje 2019 do 2024 in tudi v skladu z programom Trija Romunije, Finske in Hrvaške. Slogan našega predsedstva je Močna Evropa v svetu sprememb. Kot rečeno, ta program temelji na štirih glavnih prioritetah. Evropa, ki se razvija, Evropa, ki povezuje, Evropa, ki ščiti in vpliv na Evropa. Glede tega odbora je relevantna prioriteta Evropa, ki ščiti svoje državljane, na področju telekomunikacij pa Evropa, ki povezuje. Glede prioritet bi se najprej lotil teme, ki je v osrčju interesov tega odbora, in sicer uredba o e-zasebnosti. Ta uredba je ena od eh, preostalih pobud za krepitev zaupanja in eh, varnosti na enotnem digitalnem trgu. Nekaj smo že slišali v vodoma, sam bom šel v nekaj več eh, podrobnosti. Prvotno je bilo zamišljeno, da ta uredba stopi veljavo skupaj z GDPR, ampak to se ni zgodilo. Predlog uredbe o e-zasebnosti je zato ostal v zakonodajnem postopku, GDPR pa se že v veliki meri izvaja. Naše predsedstvo je že sedmo po vrsti, katerega cilj je doseči napredek. Naši predhodniki so vložili velike napore v doseganje kompromisov, ki bi omogočili nadaljevanje zakonodajnega procesa in začetek medinstitucionalnih eh, pogajanj, za kar se zahvaljujem. Še posebej bi izpostavil prizadevanja finskega predsedstva, ki je poskušalo doseči splošni pristop glede kompromisnega besedila. Žal predlog eh, ni bil deležen podpore na zasedanju odbora stalnih predstavnikov. To nas je privedlo v situacijo, kjer moramo ponovno začeti z pogovori o vseh odprtih vprašanjih in poskušati najti dogovor. Moram tudi izpostaviti, kot eh, veste že sami, da ta vprašanja niso nikakor enostavna. Zadevajo namreč eh, nekatere zelo temeljne postulate, se pravi meja uporabe GDPR in uporabe uredbe o e-zasebnosti, torej kje je meja med uporabo enega ali drugega inštrumenta. Potem je tudi vprašanje eh, dopuščene obdelave podatkov, eh, uporaba tako imenovanih piškotkov kot eh, sredstva, s katerim se zbira podatke o obiskanosti posameznih spletnih strani. Do določene mere ostaja odprto tudi vprašanje, institucionalnih eh, odredb, se pravi, da so posamezna nacional, posamezni nacionalni organi pristojni za izvajanje posameznih delov uredbe. To ni bil sestavni del prvotnega predloga, ampak se, to, se je to pojavilo kasneje, naprimer kot je vsebine, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok in pa tudi onemogočanje komunikacije v boju proti kriminaliteti. Kot vidite, ta naloga nikakor ni enostavna. No, s pogovori bomo nadaljevali glede priporočil o uredbi o e-zasebnosti in poskušali bomo poiskati ustrezne odgovore oziroma rešitve. Pripričan sem, da je naš eh, končni cilj enotni, zecer sprejetje predpisov, ki bodo zagotavljali visoke standarde varstva zasebnosti naših državljanov in postaviti jasne standarde in zagotoviti pravno varnost tako za državljane, kakor tudi za industrijo, ki moramo pustiti možnosti za inovacije in nadaljni razvoj. Kar zadeva ostale prioritete, lahko povem, da bomo sodelovanje s komisijo nadaljevali na krepitvi povezljivosti in sodelovanja in krepitvi notranjega digitalnega omrežja. Vzpostavitev omrežja 5G je prav tako ena od naših prioritet. Zaključki, ki jih je, oziroma sklepe, ki jih je sprejel svet ob zaključku finskega predsedovanja, so zelo pomembni in eh, merodajni. Nadaljevali bomo z njihovim izvajanjem. Tu so tudi nove pobude, kot naprimer umetna inteligenca in eh, pričakujemo dokument komisije, verjetno najprej v obliki bele knjige in eh, na tej podlagi nameravamo usmeriti prihodnjo zakonodajo. Seveda bomo o vseh teh aktivnostih vodili tudi vprašanje usklajenosti za novim zelenim dogovorom in pa tudi cilji v zvezi z ugljično neutralnim gospodarstvom. Hvala za pozornost in veselim se vaših vprašanj. Greta, Jeremas. Hvala za vašo predstavitev, ki je bila zelo podrobna, pa hkrati zelo strnjena. Med nami je tudi poročevalka za ta pomemben dosed, to je gospa Zipel, ki bo mm, dobila besedo prva, potem pa se bodo oglasili še drugi poslanci in poslanke, poročevalci v senci pri tem poročilu. Gospa Sipel, izvolite besedo kot poročevalka. Hvala, hvala tudi hrvaškemu predsedstvu za to predstavitev. Na kratko se moram vrniti k par eh, razpravam, ki smo jih imeli danes dopoldne, namreč glede turistične vsebine ali e-turizma dokaznega gradiva smo bili obtoženi, da bodi si blokiramo napredek ali pa da smo prepozni, kar ne drži. Mi resno opravljamo svoje delo. Po drugi strani pa nikoli ne slišim, še posebej ne od komisije, kakršnekoli kritike na račun sveta, kajti svet je bistveno prepočasen in to ni kritika hrvaškega predsedstva, temveč je to kritika držav članic in eh, sveta v splošnem, kajti zdaj že sedmo predsedstvo tako ali drugače obravnava e-zasebnost in še vedno nimamo neke jasne rešitve oziroma odgovora. Prav tako ste pravilno ugotovili, da ko se odločamo o tem, ko predstavljamo ta dosje, je komisija menila, da je to nekako mlajši brat GDPR-a in da naj bi verjetno zadevo zelo enostavno sprejeli in dodali k pravilom GDPR. In dva glavna razloga sta za nastalo situacijo. Najprej, obstoječa direktiva o e-zasebnosti se je implementirala na zelo raznolike načine, zelo pogosto tudi nepravilno, kar je tudi eno od razlogov, zakaj smo pozvali k sprejemu uredbe. Drugi razlog je ta, da direktiva ni več aktualna. Naprimer, potrebno je bilo ustvariti enake pogoje za vse akterje, eh, za telekomunikacijske operatere na eni strani in seveda tudi za eh, ostale eh, storitve. To je bila osnovna ideja in eh, poleg tega pa je bilo zamišljeno, da poleg GDPR-ja zagotavljamo tudi spoštovanje zaupnosti komunikacij kot eh, zelo temeljne pravice. Torej države članice ne napredujejo v tem kontekstu in namesto, da bi se osredotočili na eh, ključne elemente e-zasebnosti. Svet celo uvaja nove vidike in s tem še zapleta razpravo. Naprimer, tu imamo zdaj celo neke vrste hrambo podatkov. Če želimo zagotoviti hrambo podatkov, prav, potem naj komisija eh, poda nov zakonodajni predlog, ampak tega ne moremo kar tako vključiti v ta dosje, ki zavira ponoma drugo problematiko. Nekatere države članice želijo tudi izjemo od pravice do zaščite zaupnosti komunikacij s tem, da bi rekli, ja, ko pa govorimo o otroški pornografiji, o zlorabi otrok in tako naprej, pa moramo imeti izjemo. Uh, ja, se, seveda je to huda oblika kaznevega dejanja in tu moramo nekaj storiti, ampak to ne more biti predmet zaupnosti komunikacije. Če imate nek konkreten dosje in imate jasen dokaz, da je nekdo povezan s takšnimi kaznevimi dejanji ali drugimi, potem so jasni postopki v vseh državah članicah in tudi v Evropi, zato da se spreme odločitev na tožilstvu, na sodišču in v takšnem primeru je možno poseči v zasebnost, ne moremo pa sprejeti kar tako splošne izjeme iz takšnega ali drugega razloga v nekem doseju, ki govori o zasebnosti komunikacij. Poleg tega naj izpostavim tudi to, da mora kakršnakoli odločitev sveta, poleg eh, kritike, ki sem jo omenila, nujna, da lahko končno začnemo z trialogi glede tega pomenega doseja. In eh, če komisija na to ni pripravljena, bi morda svet uh, moral tu uh, ukrepati. Kajti v nekaterih primerjih smo že imeli odločitve, ko so varuhi eh, zasebnosti ugotovili, da so določene stvari v okviru GDPR in drugih eh, sorodnih predpisov resnično nezakonite. In so začeli s postopki zaradi kršitve, in če komisija tu ni pripravljena ukrepati, morda lahko svet tu ukrepa in eh, upamo, da na koncu države članice izkažejo večjo pripravljenost za to, da končno sprejmejo neko odločitev glede e-zasebnosti, namesto da prihaja do vedno več postopkov zaradi kršitev in morda lahko na ta način vršimo pritisk na tiste države članice, ki še niso pripravljene iti dlje. Hvala. Hvala. Zahvaljujemo se vam, da ste spregovorili kot eh, poročevalka. Zdaj pa bo kolegica Intvel spregovorila v imenu skupine rinil kot poročevalka v senci. Ja, hvala, bom kratka. Najprej naj eh, se pridružim temu, kar je poročevalka ravno kar dejala. Zelo zoprno je, da zdaj čakamo že kaj. Več kot dve leti, decembra 2017, smo zadevo sprejeli in zelo me veseli, če bo svet upravil zelo natančno delo, super, ampak to je res smešno. Na številnih področjih svet preprosto ne prevzema svoje odgovornosti kot zakonodajalec in Evropska komisija, upam, da ste tu in da poslušate, se zdi, da na nek način razmišlja, ja, ok, če se svet ne more strinjati, potem komisija lahko umakne predlog. Ampak, če svet ne opravi svojega dela, ostala dva zakonodajalca sta to storila in da komisija potem na nek način zlorablja svoje pravice na ta način. In mene res zanima ne le vsebina teh eh, tem, o katerih te govorimo, ampak tudi kakšne, kakšne večine pa imate v svetu. Kaj ti zdi se, da svet tudi marsikdaj ne uporablja lezbonske pogodbe, da bi glasovali eh, večinsko, ampak eh, čaka na konsens glede na to, da je parlament že sprejel svoje stališče leta 2017, eh, se je marsikaj zgodilo v svetu od takrat in eh, zdaj bistveno več vemo o načinih, kako se podatki uporabljajo in zlorabljajo. Naprimer tudi za spodkopavanje verodostojnosti naših demokratičnih volitev, naprimer škandal Cambridge Analytica in podobno. Če tudi je parlament sprejel stališče, ki zagotavlja zelo visoko mero zaščite, pa se celo nam ni dozdevalo, da bo prihajalo do takšnih eh, dogodkov. Samo dve leti po sprejetju stališča v parlamentu in se to je potrdilo naše stališče. Tako da upam, da ministri v svetu imajo enako mero zavedanja o tem, kar se dogaja v svetu in da bodo sprejeli nekaj, kjer bo ključna prioriteta zaščita naših državljanov, pa tudi zaščita naše družbe in zaščita demokracije. Hvala, gospa Intveld. V imenu skupine zelenih se bo oglasil gospod Brajer. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Kot so kolegi že dejali, je poanta pravnega inštrumenta glede zasebnosti ravno to, da se zaupnost komunikacije ustrezno zaščiti, kajti ta zahteva posebno zaščiti. Tu ne gre za to, da usklajujemo stvari z GDPR-jem, kar sicer tega ne bi potrebovali. Gre za to, da zagotovimo višjo mero zaščite, kajti elektronske komunikacije so tako zelo eh, podvržene prestreganju, da potrebujejo ustrezno zaščito. Realnost je takšna, da metapodatki glede naših kontaktov, našega gibanja, naše rabe interneta, vse čas eh, zbirajo in eh, tudi v veliki meri zbirajo. Na ta način se postavlja pod vprašanje varnost podatkov, eh, varovanje eh, novinskih virov, manipulacija mnen, Cambridge Analytica in tako naprej. Torej, poanta stališča Evropskega parlamenta je bolje zaščititi državljane pred zbiranjem in eh, izkoriščenjem takšnih metapodatkov, da se preprečuje spremljanje in sledenje. Omenjate podnebje in uh, veliko pomoč nam je bilo, če ne bi imeli tako zelo veliko sledilnih sistemov na internetu. Ampak eh, svet pa na zadevo gleda eh, z drugega konca in sicer želi bistveno ošibiti to, kar imamo v direktivi o e-zasebnosti in tu gre za še več zbiranje in hrambe podatkov. Masovno vas seveda lobira industrija in sicer oglaševalske industrije, ki želi doseči obratno od nas. Imamo osnutke določb o cenzuriranju in filtriranju zasebnih sporočil. Predstavljajte si, da bi pošta odpirala vašo zasebno pošto in rekla, ja, samo preverjamo, da ni kakšnih eh, nezakonitih vsebin tam. Se vam zdi To smiselno v demokraciji verjetno ne, ne želimo živeti v takšni družbi in enako velja tudi za še eno zadevo, o kateri govorite in sicer, da bi nekako odprli vrata splošnemu uh, zadrževanju oziroma hrambi komunikacijskih podatkov. To pomeni, da se hranijo podatki o vsakem telefonskem eh, klicu, o vsaki internetni povezavi, popolnoma nič hudega slutečega prebivalstva. To je zbiranje podatkov na tako veliki ravni, ki je že večkrat eh, bilo deležno zavrnitve strani Evropskega sodišča. In to je popolnoma nespremljivo, da poskušate na ta način pri tej direktivi odpreti nekako stranska vrata te eh, zadeve v tej direktivi. Tako da naj povem, da bomo vsekakor nasprotovali in se borili proti vsakršnemu poskusu, da se razvodeni obstoječa raven varstva zasebnosti v tej direktivi. dodatne stvaritve so storitve tako ali tako zajete v novem režimu. In če želite predložiti karkoli, kar bo vredno razprave, potem je treba poskrbeti za to, da se državljane zaščiti bolje pred eh, nadzorom in prestreganjem sporočil, ne pa da se stvari poslabšajo. Hvala. Kornelija eh, Erst v imenu skupine GUE. Hvala lepa. Ja, mislim, da je to zelo pomembna razprava in veseli me, da jo imamo, če tudi mi je bilo zelo, mi ni bilo zelo jasno, zakaj se lotevamo najprej tega, ampak eh, dobro, pa začnimo tako. Še enkrat bi se lotila vprašanja e-zasebnosti, preprosto želim vedeti, zakaj tu ne dosegamo nobenega napredka v svetu, zakaj. in kje so zdaj tu težave, zaradi katerih vse stoji. Ali pa preprosto nameravate vse skupaj pokopati in se lotiti zadeve drugače. Kakorkoli že, pomembno je, da dobimo nekaj več informacij z vaše strani. In še nekaj, kar je temeljnega pomena, bi rada povedala. Govorimo o boju proti terorizmu, govorimo o tem, da želimo kolikor se le da Mm, veliko stvari postoriti na spletu, da želimo bolje izvajati mm, kazenske ukrepe, da potrebujemo podatke, metapodatke, govorimo o industriji 4.0, mm, za neskončno količino podatkov, ki jih tu potrebujemo, vse več podatkov, velikanske količine podatkov so tu v igri, vedno bolj pa pogrešam to, da bi v isti sapi imeli v mislih tudi zaščito osebnih podatkov. In tu ne govorimo o nečemer, kar ne bi relativirali, da potem govorimo o šifriranju in dešifriranju in tako naprej. Ne, gre za velik problem, kot ga vidimo v tem trenutku in eh, ali nam lahko kaj poveste o tem eh, nesorazmerju med varstvom podatkov na eni strani in eh, tem, kar je obvezno početi s podatki na drugi strani. In še posebej v naravni sveta, tu vidim, veliko nasprotovanja stališču, ki smo ga sprejeli mi tu v parlamentu. Ta nadzor je dosegal res eh, neslutene razsežnosti, kar tako eh, pavšalno nadziramo vse državljanke in državljane in to je nekaj, kar me skrbi. Imamo GDPR, imamo sodbe Evropskega sodišča in kaj je zdaj vaše izhodišče, na podlagi česa boste ponovno skušali vzpostaviti ravnovesje, kaj boste storili in da se torej stvari postavijo v ustrezno medsebojno razmerje. Se pravi, ko gre za kaznive dejanja, terorizem, je jasno, kako in kaj nima nič proti, drugo pa je varstvo podatkov in to se vedno znova še krepi in zanima me, kje so nekako vaše izhodišče glede teh vprašanj, to je meni zelo pomembno solicitado la palabra por parte. Hvala. V imenu skupine ELS je za besedo prosil tudi kolega Resler. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa tudi državnemu sekretarju za predstavitev prioritet hrvaškega predsedstva pri tem doseju. Zdaj bom govoril v hrvaščini. Zavedamo se teh novih razprav, ki potekajo glede sprejemanja novih pravil, ki jih prenaša uredba, uredba o e-osebnosti. Prav tako pa vemo, da dobršen del te razprave, o kateri teče beseda zdaj, je že potekala tudi ob nedavni uvedbi uredbe GDPR. Prav tako je nesporno, da določena pravila potrebujemo, da bodo vsi uporabniki storitve elektronske komunikacije lahko uživale v spoštovanju najvišjih standardov zasebnosti, isto tako pa je pomembno ustvariti varno okolje za uporabo novih tehnologij, zato da se minimalizira možnost zlorab. To predvsem velja za posebno ranljivo skupino, kot so otroci, ki so tudi vse pogosteje uporabniki teh sodobnih komunikacijskih metod. Hrvaška je sedaj v kontekstu te razprave podala načelno stališče, da bo nadaljevala z razpravo o priporočilih na podlagi uredbe o zasebnosti, prav tako želi ponuditi ustrezne rešitve. In v tem kontekstu mojo, sledi moje vprašanje, kakšni so konkretni načrti za deblokado tega predloga in na kakšen način. Mhm menite, bo možno doseči dogovor tako s parlamentom, kakor tudi z državami članicami, glede na to, da v svetu celo 15 držav članic nasprotuje dosedanjem predlogom. Hvala. Queremos, eh... Komisiji bi rada povedala, da se lahko tudi oni oglasijo. Uh poleg tega um, se pri tem poročilu tudi navezujemo na pristojnosti komisije. Želite besedo um, predstavniki komisije? Da, izvolite. Uh, ja, nekaj komentarjev bi imeli glede povedanega. Komisija v veliki meri podpira cilje, kot so številni govorniki dejali, cilje zaščite zaupnosti komunikacij, vseh komunikacij, vsebine in metapodatkov. Kot drugo, rečeno je bilo, da komisija ne kritizira sveta, če v svetu prihaja do zamot. Mislim, da lahko kar vprašate predsedstvo in druge predstavnike sveta, koliko krat smo v delnih skupinah sveta dejali, da morajo države članice sprejeti splošni pristop in začeti izpogajanje, to je bilo rečeno v delovnih skupinah, na koreperju, na svetih, tako da to mislim, da lahko zavrnemo kot očitek. Potem glede vprašanja, ali komisija obravnava tudi izvajanje zakonodaje, ne. Ravno prejšnje leto, prejšnje leto smo države članice povprašali, kako implementacija direktive o e-zasebnosti sodi v kontekst GDPR. -a. Zastavili smo tudi več drugih vprašanj in zdi se, da bo treba zadeve še nekoliko razjasniti, ampak komisija vsekakor tu upravlja svoje delo in eh, sledi napredku v državah članicah. In potem še na zadnje, glede tega, da naj bi komisija želela umakniti zakonodajni predlog, zaenkrat nikakor ne in jasno je tudi iz izjav komisije, da je, kar se komisije tiče, ta dosje pomemben gradnik digitalnega enotnega trga in komisija bo še naprej sodelovala s predsedstvom, svetom in Evropskim parlamentom, seveda, da bi ta dosje pripeljali do uspešnega zaključka. Senjor Vilaverti, ustez. Najlepša hvala. Zdaj pa dobite besedo vi, gospod Bilaver, eh, da boste lahko odgovorili na vprašanja in na komentarje. Hvala lepa. Najprej hvala vsem za vse vaše komentarje. In hvala tudi za vaše razpravljanje, ki jih je bilo nekaj več kot eh, vprašanj. Hvala tudi komisiji za komentarje. Tudi ta razprava danes pokaže na to, kako težaven je ta dosje, kako težko je najti rešitev. Vsa ta vprašanja, o katerih govorimo, niso enostavno rešljiva in eh, zato tudi vemo, zakaj preteklih sedem predsedstev ni uspelo najti kompromisne rešitve. Pomembno je izpostaviti to, da nima smisla obtoževati drug drugega, ne svet komisije, ne komisija sveta, enako velja za parlament, kajti mi vsi smo v bistvu Mm, tako mi v svetu, kot tudi v parlamentu in tudi komisije, mi vsi zasledujemo isti cilj, to je varstvo zasebnosti. Nadaljna neovirana gospodarska rast in eh, razvoj ter povečevanje ulagan v inovacije. Iskati to formulo ni tako enostavno, neke vrste alkimija je to. In eh, glede na to, da zadnjih sedem predsedstev ni našlo prave formule, bi bilo morda malico, malce preveč bahavo reči z naše strani, da bomo mi pri tem uspeli. Lahko pa vam obljubim v imenu hrvaškega predsedstva, da bomo dali vse od sebe in da bomo upoštevali tudi to današnjo razpravo in argumente, ki ste jih danes tu predstavili upoštevali bomo tudi razpravo, ki smo imeli na svetu jeseni, kjer smo prisluhnili 15 državam članicam, ki se ne strinjajo, da slišimo, zakaj se ne strinjajo eh, in s katerimi določbami se ne strinjajo. In eh, tekom marca bomo skušali najti neko rešitev za. Eh, zagotavljanje neke kompromisne rešite, ki bo omogočila nadaljno gospodarsko rast in razvoj in inovacije. Zdaj bomo torej predstavili nov, novo rešitev in v dialogu z državami članicami bomo poskušali najti nek dogovor in potem se bomo dotaknili te zelo pomembne teme, jo premaknili z mrtve točke in dosegli napredek, ki ga drugi žal niso uspeli doseči v naslednjem, v, v dozdanjem obdobju. Uvodoma eh, sem bil kratek, vsi vemo, kaj nas čaka v prihodnem času. Še enkrat hvala za vse vaše komentarje in vaše vprašanja in eh, upam, da se kaj k malu vidimo ponovno in da lahko predstavimo konkretne rešitve. Hvala. Najlepša hvala. Želim vam, da bi v teh šestih mesecih res naredili preboj in da bi dosegli napredek pri tem pomembnem dosjeju. Najlepša hvala, gospod Bilaver. Eh, vamos a esperar cinco minutos antes de empezar počakali pet minut, eh, preden bomo začeli z naslednjo točko, torej petminutni odmor. Bien. Eh, queridos colegas, Dragi kolegi in kolegice, eh, začeli bomo zdaj s 13. točko na dnevnem redu. In sicer gre za tehnične in pa pravosodne probleme eh, s telekomunikacijskimi podatki na Danskem. kazenskih zadevah so eh, v veliko primerjih napačno uporabili elektronske dokaze. Mm, te informacije so prišle na dan avgusta 2019 in izkazalo se je, da je bilo izrečenih 10.700 sodb na kazenskih sodiščih od leta 2012 naprej in te sodbe bo zdaj treba pregledati zaradi napak na sistemu za sledenje telekomunikacijam. 6. septembra 2019 eh, je parlament komisiji poslal eh, vprašanje E0026739 skozi 19 eh, v zvezi s tem, ampak odgovora še nismo dobili. Danes so tukaj v odboru Libe z nami predstavniki danske, mm, predstavniki civilne družbe, pa tudi eh, glavni uradnik za zasebnost pri danski policiji. Zahvaljujemo se vam, da ste sprejeli vabilo našega odbora, odbora za temeljne pravice in notranje zadeve. Najprej bo besedo dobil gospod Jesper Lund, eh, ki je eh, direktor IT političnega združenja na Danskem. On nam bo zagotovil najprej eh, prvo razlago te situacije. Gospod Lund, upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime, kar izvolite besedo za deset minut. Dragi člani odbora eh, Libe, hvala, da ste me povabili v svoj odbor. Eh, mi smo Združenje organizacij civilne družbe, eh, smo pa tudi članica Evropskega združenja za temeljne pravice in sodelujemo z drugimi podobnimi združenji. Torej, od sredine prvega desetletja v letu 2000, torej se um, ukvarjamo s temi temami, z e-zasebnostjo, ukvarjamo se tudi z um, telekomunikacijskimi podatki eh, ljudi. No, ti podatki pogosto eh, sprožajo skrbi v zvezi z varstvom eh, podatkov in to je, pri, to je prepoznano tudi kot težava pri Evropskem sodišču. Tukaj so se zgodile napake, um, um, organi pregona so včasih naredili te napake ali pa je do napak prišlo pri uh, sistemu prenosa. Organi uh, pregona so potem uh, potegnili napačne zaključke iz teh podatkov. Um, to je lahko vodilo tudi do tega, da so v policijske preiskave in pregon vključili tudi nedolžne osebe. In eh, ti vidiki uporabe telekomunikacijskih podatkov eh, v kazenskih zadevah, eh, to je velik problem. Because it is machine generated and by the service provider without any human involvement. However, these... No, um, na Danskem se je, so se takšne težave dogajale vrsto let in ta problem smo ugotovili novembra 2018. Javnosti pa smo težave razkrili šele leta 2019. Mm, potekala je namreč tudi policijska preiskava, ki je potrdila te težave. No, eh, zdajšnja ocena pa um, kaže, da, bilo lahko, uh, da bi bilo lahko prizadetih 10.700 sodb, ki so bile izrečene na kazenskih sodiščih od leta 2012 naprej. Um, sam delež. Uh, eh, Nedolžni, ki bi bili obsojeni, je tukaj sicer zelo nizek, ampak eh, te sodbe bo vse treba pregledati. Uh, Eh, poleg tega eh, smo zdaj dobili tudi moratorij na uporabo telekomunikacijskih podatkov v kazenskih zadevah. Dva meseca in pol eh, traja ta moratorij. Torej, zaenkrat smo, upor, smo prekinili uporabo teh podatkov kot e-dokazov na sodiščih, dokler se stvari ne rešijo. 4. oktobra 2019 smo tudi dobili poročilo. Napake v teh telekomunikacijskih eh, podatkih eh, so eh, dobili na policiji, izhajajo pa večinoma iz tehničnih težav operaterjev. IT sistemi, ki se uporabljajo za um, pretvarjanje telefonskih podatkov v dokaze, um, so bili um, napačni. Tukaj so se pojavile težave, podatki so bili potem uh, nepopolni. In poleg tega um, so ti IT sistemi tudi spremenili um, uh, lokacijo telefonov uh, in niso uh, prenesli pravih podatkov. Uh, poročilo je ugotovilo tudi bolj uh, temeljne probleme. IT infrastruktura je zelo uh, težavna za vzdrževanje, včasih tudi zastarela, zelo kompleksna. Uh, In eh, pred decembrom 2018 eh, se tudi ni preverjala ta eh, pretvorba podatkov. Ministr za pravosodje je zdaj najavil številne pobude, s katerimi bi te probleme rešili. Moratorij je bil potem umaknjen, situacija se je zdaj vrnila v normalno stanje, zdaj lahko danska policija in pa eh, sodniki še vedno uporabljajo e-dokaze. E, imamo pa problem z zastarelo infrastrukturo in e, trajalo bo nekaj časa, da se te sisteme posodobi. Izvajajo se tudi e, ročni pregledi. E, ampak uporaba um, telekomunikacijskih podatkov v policijskih preiskavah je visoka, tako da bo kar nekaj časa trajalo, da se vse to preveri. Um, zaposleni um, na sodiščih, vsi, ki so bili upleteni v te preiskave, so dobili podatke, dobili so tudi podatke o tem, kako se generirajo mobilni podatki. In zdaj se veliko razpravlja o tem, to mislim, da je korak v pravo smer. E, mobilne naprave se ne povezujejo vedno um, z um, pravim mobilnim stolpom, tako da ne dobimo vedno natančnih podatkov o tem, kje se uh, lastnik um, telefona nahaja. danski toživci in policija so vzpostavili tudi delovno skupino, ki um, trenutno ocenjuje teh 10.700 primerov, kjer je prišlo do napak. Imamo tudi usmerjevalno skupino v okviru Ministrstva za pravosodje, ki bo dopolnila delo delovne skupine. Ta postopek še poteka, um, tako da ne vem, kakšni bodo rezultati, moram pa povedati, da. Eh, je treba preveriti tudi, kako so se v posameznih primerjih uporabljali ti eh, podatki telekomunikacij. No, zaključil pa bom z nekaj splošnimi lekcijami, ki smo jih potegnili iz te eh, situacije. Večjo pozornost moramo nameniti uporabi telekomunikacijskih podatkov in pa možnosti napak. To velja za vse, za policijo, za eh, sodnike, odvetnike in tako naprej. Vsi se morajo zavedati, kakšna tveganja so povezana z uporabo teh podatkov. Upam, da bo eh, danska izkušnja eh, taka, da se bo dalo popraviti in da se ne bo ponovila ne na danskem, neki drugi v Evropski uniji.

um, lahko eh, to vodi tudi v manjšo natančnost. Eh, zdaj uh, se vzpostavlja novo mobilno omrežje um, in uh, tudi preko IFI-ja lahko dobimo um, drugačne podatke. Tudi tukaj so možne napake in tega se moramo zavedati. Um, S tem bom zaključil svojo uvodno izjavo in se vam lepo zahvalil za pozornost. Hvala. Eh, gospod Kristjan Vizes Svanberg bo zdaj dobil besedo. Prihaja iz nacionalne danske policije in je odgovoren za zasebnost in varstvo podatkov prosim, če nas obvestite o tem, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da se rešijo te težave. Zahvaljujem se vam, da ste prišli danes k nam v odbor in vam kar predajam besedo. Izvolite. Og tak for muligheden for at give udvalget en orientering om den såkaldte teledatasag. Predstavil bom članom tega odbora, kaj želimo narediti v tem obžalovanja vrednem primeru ukrepati moramo resno in eh, zauzeto. Če se lahko zanesemo na to, kar vemo eh, in če se lahko zanesemo na eh, podatke, ki smo jih dobili od policije, potem vidimo, da so bili obtoženi tudi nedolžni. bom skušal razložiti, kako so stvari potekale v zadnjih letih. Pri pretvorbi podatkov je prišlo do napak. Policija ni izvajala ustreznih kakovostnih eh, pregledov. In zato v sistemu nismo prepoznali teh napak. Eh, in Eh, tekom celotne verige torej, eh, je ta problem ostal nerazrešen. Prišlo je do napak pri podatkih, ki so se uporabili v kazenskih zadevah. Eh, teh podatkov ni, so poznali ne osumljenci, ne njihovi odvetniki, ne toživstvo. In kakšni so predlogi, ki smo jih podali zdaj po tem škandalu? ne bom razlagal vseh tehničnih podrobnosti. In mogoče tudi ne bom omenil vseh tehničnih vidikov, zato ker se s tem ukvarjajo pri policiji tisti, ki so um, tehnično usposobljeni za to. Najprej moramo spregovoriti o telefonskih podatkih. Policija. potem, ko ugotovi, da je nekdo sumljiv, lahko prosi za podatke o eh, sporočilih in klicih te osebe. Eh, mm, mm, in to pač eh, naredi za določen telefon v določenem času. Policija potem prosi telekomunikacijska podjetja za te podatke. In ko so podjetja dobila tako zahtevo policije, potem te podatke tudi zagotovijo kot bruto podatke nekim centrom za pretvorbo podatkov. In eh, policija potem dobi eh, te podatke v standardizirani obliki. In te podatke potem tudi eh, um, pošle naprej različnim oddelkom uh, policije, ki se s tem ukvarjajo. Ti bruto podatki uh, se uh, pretvorijo um, in gre za zelo različne podatke, ki so izraženi na različne načine. Uh, glede na to, ali gre za klic, sporočilo ali pa uh, kakšno drugo dejavnost na mobilnem telefonu. No, ko policijska okrožja to dobijo, dobijo tudi navodila in pa te, oziroma navodila z bruto podatki in pa s pretvorjenimi podatki. In potem te podatke uh, spravijo v neko enotno, poenoteno obliko eh, in jih arhivirajo. Eh, edino, kar so tukaj preverjali, je, da je šlo za isto število vrstic, eh, ne pa kako so se ti podatki pretvorili. In odkritih je bilo kar nekaj nepravilnosti. Ugotovilo se je tudi, da je prišlo v številnih primerjih do neskladij med bruto podatki in pretvorjenimi podatki. E, torej, ugotovili so, da podatki niso bili predstavljeni ali pretvorjeni na enak oziroma na ustrezen način. Mm, s tem so se potem ukvarjale specializirane e, službe problem je nastal že pri njih eh, in pa tudi v informativnem sistemu. Um, tukaj je prišlo do sistemske napake. Eh, sistemske napake, ki je povzročila to, da eh, se podatki niso pravilno pretvorili. Mm, na policiji imamo tudi center, ki uh, um, pretvarja te podatke, ko jih dobi od ustreznih um, telekomunikacijskih podjetij. Ta telematski center uh, je bil torej vključen in cilj je bil ugotoviti, ali so bile informacije zagotovljene dovolj hitro. Preiskovalci so podatke želeli namreč čim prej, zato da bi jih lahko uporabili v preiskavah, eh, ko je šlo za huda kazniva dejanja. Včasih so podatke poslali prej, čeprav pretvarjanje še ni bilo zaključeno in podatki še niso bili eh, dopolnjeni. In potem, a posteriori, so šele poslali tiste podatke, ki so eh, v prvi fazi manjkali. In tudi ta časovni vidik eh, je bil deloma kriv za napake. Kar nekaj je kazenskih zadev, ki so zaradi tega bile prizadete. In državni tožilec je junija 2019 eh, sklenil, da bo treba pregledati vse podatke, kjer bi lahko prišlo do težav in do neugodnih učinkov. Eh, gre za 10.700 sodnih primerov, ki so eh, bili prizadeti od leta 2012 naprej. Mm, Zdaj se te podatke pregleduje. Um, Primeri, ki že potekajo pred sodiščem eh, in tudi primeri, ki so že bili zaključeni, mm, tudi taki, ki so pripeljali do eh, obsodbe obtoženega, eh, taki primeri eh, so še posebej predmet naše pozornosti. Kakšne posledice je prinesel ta škandal? Eh, Ministrstvo za pravosodje je vzpostavilo eh, delovno skupino, ki ima predvsej širok mandat. Gre za to, da se pregleda teh 10.700 sodb to morajo narediti na čim bolj transparenten način in pa z zunanjim nadzorom. Ta delovna skupina je neodvisna, vodi pa jo um, sodnik, poleg tega je uh, vključenih še nekaj odvetnikov, pravnikov in uh, en. Uh, Eh, strokovnjaki iz obveščevalne službe. Ministrstvo je tudi objavilo okrožnico, kjer so zapisali, kako je treba uporabljati eh, telefonske podatke v kazenskih zadevah. Danska policija je avgusta začela s preiskavo eh, v zvezi s tem kje so negotovosti, kje so viri eh, teh napak, eh, tako da bi lahko stvari čim prej popravili. 1. oktobra so že objavili študijo in od takrat naprej se spet lahko uporabljajo mobilni podatki v teh postopkih. Zunani svetovalec je tudi pripravil en dokument, um, v katerem je zapisal vse točke, ki jih morajo poznati policija, tožilstvo, država in pa uh, obtoženi. In to izjavo uh, morajo poznati vsi uh, v primerih, kjer se uporabljajo mobilni podatki. Mm. Dobili smo tudi navodila v zvezi s tem, kako uporabljati to deklaracijo. No, moramo pa tudi vedeti, v kakšnih korakih eh, izvajati te smernice ministrstva. Um, želijo tudi okrepiti eh, telematske centre danske policije, eh, tako da bodo ljudje bolj usposobljeni za uporabo telekomunikacijskih podatkov. Zdaj eh, smo dobili tudi certifikat za nadzor teh podatkov in pa hitro ukrepanje v primeru napak. Poleg tega bomo zagotovili um, tudi posebne tečaje in usposabljanja za um, analitike in informatike. Veliko teh pobud je bilo sprejetih po škandalu, kot eh, posledica tega škandala. In ta škandal je res pod vprašaj postavil način, kako se v kazenskih zadevah uporabljajo mobilni podatki. Cilj vseh teh pobud je, da povečamo varnost eh, v kazenskih zadevah oziroma eh, varnost uporabe teh podatkov. Če imate kakršnokoli vprašanje, pa bom z veseljem odgovoril nam. Hvala. Imamo še predstavnike komisije, DJ Home. Gospod Lotas bo dobil besedo. Izvolite. Um, um, Hvala lepa. Komisija se zaveda tega vprašanja, odkar je uh, se je pojavilo v javnosti lani. Eh, mi smo razumeli, da je šlo tu za tehnični problem z sistemom, ki je bil uporabljen in pa tudi z uporabo tako pridobljenih eh, podatkov pred sodišči. Poskušali smo razumeti, kaj se je zgodilo. Kasneje, ko je bilo to zunanje poročilo eh, tudi objavljeno smo razumeli, torej, da je prišlo tudi do neustreznih eh, nadzornih postopkov in ocen. In eh, komisija zadeve razume kot eh, tako tehnične, kot postopkovne, kot organizacijske v danski policiji in pravosodnem sistemu. Niso pa ta vprašanja povezana z uh, nacionalno ali evropsko uh, zakonodajo na področju uh, elektronskih uh, podatkov. Razumemo, da je zadeva pomembna in da je situacija resna in uh, kakovost in uh, dopustnost dokazov v pravosodnih postopkih pokriva nacionalna eh, postopkovna zakonodaja in kazenski zakoniki, kazenski postopki. Vprašanja, ki so povezana v zvezi z dopustnostjo dokazov in eh, z kakovostjo dokaznega gradiva, to morajo oceniti eh, nacionalna sodišča kot komisija, torej nismo pristojni za to, da e, obravnavamo to zadevo, da ocenjujemo kakovost teh e, dokaznih e, gradiv ali dopustnost teh dokaznih gradiv pred sodišči. To je v pristojnosti nacionalnih sodišč. Radi pa bi izpostavili naslednje v tem kontekstu. Zakon o varstvu podatkov in v tem, tej specifični situaciji gre za uh, direktivo o m, mm, varstvu podatkov v uh, postopkih pregona. Eh, zasebne uh, podatke je treba uh, spoštovati uh, in to je pomembno v pravosodnem. Uh, kontekstu, v kontekstu pregona in to komisija seveda prepoznava. To načelo se more uporabljati, eh, nadzor in eh, kakovost eh, podatkov je prav tako zelo pomembna tema, ki jo najdemo tudi v evropski zakonodaji in to je za nas izjemno pomembno, ampak mi ne moremo tu ukrepati v tem smislu, da nismo za to eh, pristojni. Mi nismo pristojni za to, da eh, obravnavamo eh, vprašanja kakovosti podatkov. Hvala. Dobro, hvala lepa. Niste odgovorni za pristoj, niste pristojni za to, da obravnavate kakovost podatkov, ampak lahko si predstavljamo, da nekaj, kar je tako zelo uh, resnega v tako uh, napredni državi, kot je Danska, nas mora upozoriti na to, uh, da smo tu priča uh, nečemu res izjemnemu. No, sedaj pa dajem besedo koordinatorici Renew Europe, ki je uh, tu prisotna in na to tistim poslankam in poslancem, ki želijo besedo. Gospa Intvelt ima besedo. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da govorim tudi kot ena od avtoric eh, tega poročila eh, in ne vem, zakaj komisija ni odgovorila na uh, moje vprašanje, kajti poslala sem vprašanje. Verjetno imate poseben oddelek za eh, gospod Intveld v uh, komisiji, kajti nikoli ne dobim nobenega odgovora na nobeno moje vprašanje, kar mi ne uliva zaupanje. No, kar se tiče uh, tega uvodnega vprašanja, bom. Um, odgovorila v nekaj trenutkih. Komisija, moram reči, da me je vaš odgovor zelo skrbi, kajti če pravite, uh, No, zakon je bil v redu, eh, samo mm, napačno je bil izveden. Če, je, eh, če zakonom ni nič narobe, potem eh, se to ne bi moglo zgoditi. To pomeni, da zakon nima dovolj varovalk, če je do tega lahko prišlo. Na to govorite tudi o, o direktivi o, um, o organih pregona, naj povem, da je to tudi direktiva za varstvo podatkov, ampak v mnogih državah e, se ta direktiva sploh ne uporablja, temveč se uporablja um, okvirna odločba o varstvu podatkov iz leta 2008. Ampak kar me pa res skrbi, pa je to, da Evropska komisija je sedaj hrambo podatkov povzdignila na nek eh, oltar, ki je primerljiv z religioznimi dogmami. Kaj to pomeni? To pomeni, da uh, bo sedaj komisija predlagala novo direktivo o hrambi podatkov, potem, ko je uh, Evropsko sodišče iz zelo dobrih razlogov prejšnjo pokopalo. In to, to je način, kako eh, se tega eh, lotite. In jaz naj vam zaupam, jaz naj zaupam komisiji in kako se tega loteva. No, to, to resnično ni resno. In tudi predsednica je to povedala. Um, Danska uh, je mnogo različnih reči, ampak prav gotovo ni banana, re, bananska republika. To je ena izmed najbolj sofisticiranih držav na svetu. Uh, lahko, se, lahko pride do zapletov povsodi, ampak to mora zakon predvideti in komisija popolnoma slepa to vr, za to vrstna tveganja. Jaz nimam popolnoma nobenega zaupanja v noben predlog, ki nam ga boste posredovali. No, glede tega specifično danskega primera. Uh, Pa bi se zahvalila uh, gospodoma, da sta se nam pridružila in da sta pripravljena odgo odgovarjati na vprašanje. Nisem prepričana, da sem pravilno razumela, morda se je kaj izgubilo pri prevodu, ampak eh, gospod Svanbek eh, naj bi rekel, da ni prišlo do nobenih primerov, kjer bi sodišče prišlo do drugačnega zaključka. Če prav razumem, je 32 ljudi že bilo uh, sproščenih na prostost, ampak to so ljudje, ki so bili uh, nedolžni. Kaj pa se je zgodilo z ločinci, ki smo jih spregledali, ki jih nismo ujeli? Lahko še o tem kaj poveste? Na to. še vedno delate z hrambo podatkov, ampak pravite, da popravljate, odpravljate različne eh, težave. Ali ste eh, razmišljali o tem, da bi eh, delali morda z bolj inovativnimi instrumenti, kot je naprimer Clearview? ki eh, je prav tako v eh, postopku testiranja tudi za prepoznavanje obrazov, najmočnejše prepoznavanje obrazov. Razumem tudi, da policija v Evropi to uporablja. Na to še glede komisije in vprašanja, ki smo ga postavili. Prvo vprašanje je bilo, ali boste vključili Eh, te rezultate tudi v vaše analize in ko sem vam prisluhnila, moram reči, da me skrbi, kakšen bo eh, rezultat. In na to glede eh, uporabe inštrumentov, kot so e-dokazila, um, interoperabilnost, um, sistem za izmenjavo informacij, evropski nalog za prijetje in tako dalje. Doslej so ni prišlo do tako groznih napak, ampak če eh, bodo ti podatki eh, tudi predmet izmenjave in če bodo krožili po celi Evropi, potem, bo, potem bo te napake zelo težko odpraviti. Kako eh, komisija gleda na to in kakšne bodo posledice za um, izmenjavo informacij, za uh, sodelovanje uh, Eh, pravosodja in policije z tretjimi državami, ki uporabljajo podobne sisteme hrambe podatkov. To nas skrbi. Ne zato, ker menimo, da policija ne sme uh, imeti možnosti opravljati svojega dela, ampak ideja je ta, da se, uh, da se lovi kriminalce, ne pa nedožne ljudi. In uh, obe ti uh, nalogi, torej da se nedožne pusti primerov in da se uh, zločince ulovi, uh, Eh, sta tu ogrožena. Eh, hvala lepa. Sedaj bom postavila svoje vprašanje. Ne vem, če je v vaši državi eh, prišlo do tega, da bi vaša država opozorila v svetu na to grožnjo, ki jo predstavlja uporaba tega instrumenta. ali ste vi lahko ugotovili, kakšne so uh, prakse, ki uh, lahko preprečijo, da bi ena takšna napaka uh, uh imela posledice za uh, uh, tisoče drugih primerov. Zakonodajalci in vlade morajo vedno Eh, upoštevati eh, eh, to skupno stališče. Na to, kar se tiče dokazil in sledljivost dokazil in to, da, da so dokazila dobre kakovosti, to je vse ključnega pomena. In tu se postavlja cela vrsta vprašanj, naprimer, eh, eh, eh, če pride do začasnega oduzema prostosti, če, se, če pride do kakršne koli uporabe prava, ki ni primerna. Pri teh deset tisoč primerjih imamo, imamo umore, imamo. Um, pranje denarja, tu gre za kazenske eh, postopke, ki so eh, zelo resni. Naprimer, če pride do eh, pranja denarja, lahko odvetniki ehm, dosežejo ehm, oprostite, v stotih, tisočih eh, takšnih eh, primerjih. In tu gre za eh, resne zločine proti skupnosti, naprimer pranje denarja in podobno. In na to pa bi dala besedo predsedniku, ki je tu. Hvala, spoštovani kolegi, hvala kolegica, da ste uh, predsedovala uh, tej um, seji. Uh, bom dal roko našim gostom in bomo kar nadaljevali. Gospod Brajer ima besedo. Izvolite, gospod Brajer. Hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil našima gostoma za to razpravo, za nauke, ki naj jih potegnemo iz tega danskega škandala v zvezi z komunikacijskimi uh, podatki. 30 ljudi je bilo uh, uh, izpuščeno iz zapora. To je grozen škandal. Škoda, da. Uh, predsedstva sveta ni več med eh, nami. Dobro bi bilo o tem razpravljati. In eh, ko vidim odgovor komisije, moram reči, da je kar zaskrbljujoča. Eh, imamo recimo podatke o tem, da uh, IT sistemi, da so uh, zastarani, da ni uh, nadzore kakovosti, da, samo ena, da je samo ena oseba odgovorna za cel sistem. Um, In kar je za me najbolj zanimivo, tu je zaključek. Tam namreč piše, da je ta uh, briefing note uh, tudi del uh, dosjeja, ki ga uh, morajo preiskovalci uh, predložiti in da se uporaba surove podatke in ne uh, konvertirane podatke, kjerkoli je to mogoče. Uh, razumem, da ti postopki niso eh, eh, dovoljšni, ampak to je začetek in teh postopkov ne najdemo eh, v drugih državah, vključno z državami, ki morda uporabljajo vaše podatke, ki jih delite z drugimi. Nauki iz tega primera so naslednji. Vsi ti instrumenti lahko privedejo do napaka in eh, posegajo v zasebnost. Eh, in zbiranje takšnih podatkov mora biti omejeno na resnično najpomembnejše, uh, najpomembnejše pomene, kar pomeni, da ne moremo hraniti kar vseh podatkov uh, vse prek. Ali imam prav, ko predpostavljam, da bi se lahko uh, to zadevo uh, preprečilo, če bi se uporabljal danski zakon o hrambi podatkov. To je jasno kršenje um, temeljnih pravic eh, Evropske unije, tudi skladno sodno prakso sodišča. Komisija bi morala uh, sprožiti um, uh, postopek za neizpolnjevanje obveznosti proti danski zato ker še vedno uporablja ta instrument, instrument, ki ga je eh, sodišče Evropske unije že um, eh, pokopalo. Ali lahko eh, postavim vprašanje komisiji in pa zastopniku danske vlade, ali ste te informacije delili z drugimi državami članicami ali je uh, bila upravljena kakršnakoli analiza eh, glede situacije v drugih državah eh, ali je prišlo do kakšnih posledic. Veliko je govora o sodelovanju na področja varnosti, ampak tu gre resnično za varnost ljudi, ki so bili uh, obtoženi, občutek imamo, da tu ni nobenega sodelovanja. Ne strinjam se s komisijo, ko pravi, da EU ni pristojna. Uh, nimamo evropskih standardov eh, glede eh, dokazov, glede zbiranja eh, dokazov in tu imamo pristojnost Evropske unije na področju policije in dela policija. Nam lahko pojasnite, zakaj niste naredili nič po tem, ko je prišlo do tega primera, ki je Eh, javnosti znan. Predpostavljam, da obstajajo tudi takšni primeri, ko javnost o tem eh, nič ne ve. Dobro, gospod Korner. Um, ich bin auch wie die Kollegen äh, schockiert. Hvala lepa, tako kot kolegice in kolegi sem tudi jaz šokiran. 32 oseb ste izpustili in zaupanje v pravno državo in v pravilne sodbe, je v bistvu najbolj osrednje vprašanje v relaciji državljan-država. In to nasploh. In gre za res eh, neverjetno fundamentalno napako, do katere je tu prišlo in tudi sam sem šokiran na tem, kako malo angažiranosti je tu pokazala Evropska komisija. Tu se žal malce ponavljam, kajti ti vprašanja so tu nekoliko nejasna. Torej, ne gre zgolj za vprašanje, koliko ljudi je bilo zdaj izpuščenih eh, na podlagi teh napak, ampak gre tudi za vprašanje, koliko ljudi imamo zdaj kot eh, zabeležene kot storilce zaradi morda napačnih podatkov tudi to je problem, ki je s tem povezan. Tako da tudi tu se pojavlja vprašanje, kakšne ugotovitve imate s tem v zvezi. Komisarka je, ko je bila tu na odboru, jasno dejala, da vidi potrebo po masonih hrambi podatkov in mene zanima, kako to vidite z vidika vašega premisleka o hrambi podatkov, torej v luči teh dogodkov. In tu moram praktično citirati to, kar je dejal kolega Brajer. Namreč izredno pomembno je, da se hrambo podatkov omejuje zgolj na tisto, kar je najbolj potrebno, kajti več, ko se bo podatkov zbiralo, več zlorab je možnih, več napak je možnih in ko si predstavljamo, takšen škandal, ki bi se zgodil na ravni celotne Evrope in ki bi bil popolnoma drugačnih razsežnosti, ko gre za število državljanov in kazenskih postopkov, potem moram reči, da mi postane kar slabo. Zato mislim, da moramo dobiti jasen podatek strani komisije, kakšne nauke lahko povlečete iz tega v smislu prihodnje evropske zakonodaje in do kakšne mere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 za besedo. Očitno je, da je to vplivalo na kar precej delovdanske družbe, ampak sam sem optimističen. Imamo sistem, ki je prepoznal napako, ampak ne vemo še, kako jo odpraviti. Ministr za pravosodje uh, bi moral uh, priti pred parlament in uh, uh, pojasniti, uh, kaj se je zgodilo, oziroma je to naredil in to je pozitivno. Zakaj imamo te podatke in zakaj moramo uh, dopustiti, da se te podatki uporabljajo? To je politično vprašanje. v eh, kakšnih primerjih se v kazanskih postopkih eh, uporabljajo ti eh, podatki mobilne telefonije v kazanskih postopkih? Kako pogosto se to uporablja? Ali se to um, uporablja pogosto? Predpostavljam, da v kazanskih postopkih se to uporablja kar precej, ampak. Ehm, zanima me, kako pogosto se to uh, uporablja. Uh, pri tem pa si ne prizadeva za to, da bi umaknili ta pomemben instrument, eh, da bi ga oduzeli policiji. Dobro, um, sedaj bomo dali besedo govorcema. Imamo še 15 minut eh, za to točko dnevnega reda in zato predlagam, da prisluhnimo odgovorom najprej gospod Lunde, ki predstavlja Eh, združenje eh, uporabnikov eh, informacijske tehnologije na Danskem in na to zastopnik Danske vlade. Ali želi komisija na kratko še kaj povedati v zvezi s to točko? Če želite, lahko to storite. Hvala lepa, hvala za vprašanja. Bom poskusil odgovoriti na kar se da veliko vprašanj. Prvo vprašanje v zvezi z eh, odgovorom eh, na parlamentarno vprašanje oziroma neodgovorom na to vprašanje, se opravičujem. Jutri boste prejeli odgovor, 22. In razlog za to pa je, da je prišlo do spremembe komisije, uh, Eh, in veliko stvari se je ustavilo v tem času. In eh, zato ta vprašanja eh, niso bila tako odgovorjena na to. Tudi nas zelo skrbi ta situacija. Saj ne gre za to, da nam je vseeno komisijo skrbi, da je do tega prišlo, ampak Nismo prepričani, da smo mi, komisija, tisti, ki se moramo ukvarjati z uh, konkretnimi posledicami tega uh, vprašanja. Mi zato nismo pristojni. Uh, morajo uh, države članice uh, same nadzorovati uh, uporabo pravil o varstvu podatkov. Mi kot komisija nismo pristojni za to, da bi se ukvarjali s to specifično dansko situacijo. Tu bi povedal še nekaj. Veliko med vami je govorilo o uh, zakonodaji, komis, nove, uh, oziroma o novi zakonodaji o uh, hrambi podatkov. Komisija ne pripravlja nove zakonodaje, uh, Svet nas je eh, junija lani prosil, da pripravimo študijo in takšno študijo smo naročili. Zunanji eh, sodelavec je to začel pripravljati, ampak ne pripravljamo pa nobene zakonodaje in zato ne moremo tem kaj več povedati. Če bi kdaj v prihodnosti to vseeno naredili, potem bo vprašanje eh, varnosti, integritete, kakovosti podatkov seveda uh, Eh, ključno vprašanje pri tej zakonodaji. To si bomo eh, zelo podrobno ogledali in tudi nekaj naukov smo potegnili iz te situacije. In še nekaj. V tem specifičnem danskem primeru moramo povedati tudi to, da se je Danska lotila tega vprašanja zelo resno, zelo primerno priznali so, da se je to zgodilo in eh, danski kolega je tudi te korake opisal, eh, pokazal, kaj je Danska naredila. In uh, zadnje, kar bi povedal, pa se nanaša na izmenjavo podatkov z drugimi državami članicami. Podatkov, ki so lahko uh, poškodovani, napačni in tako dalje pod direktivo o varstvu podatkov 16. člen o popravkih podatkov. E, tu bi bil za nadzor verjetno e, pristojna danska policija. In če so bili podatki posredovani in če so bili ti podatki slabe kakovosti, napačni in tako dalje, potem je danska policija odgovorna za to, da um, prejemnike teh podatkov v tretjih državah ali v državah članicah obvesti o tem. In to ni nekaj, na kar mi lahko odgovorimo. Dobro, hvala lepa, hvala za te odgovore. Sedaj pa dajem besedo gospodu Lundu, da odgovori na vprašanje. Hvala. Najbolj specifična vprašanja so bila namenjena danski nacionalni policiji, zato bom sam kratek. Osebno bi povedal, da sem bil zelo presenečen nad tem primerom. Kaj ti tu je šlo za podatke, do katerih e, ni imela dostopa samo policija, temveč tudi e, državljani, in da je šlo tu za podatke, eh, ki so včasih v nestrukturiranem formatu, ampak eh, policija je eh, vse čas ustrajala, da je to pomembno urodje za njihove preiskave in presrečeni smo bili, da je policija z podatki delala na tako neprimeren način. No, ampak do tega je prišlo. Mislim, da so koraki, ki jih je že naredila danska vlada, pozitivni. Eh, vemo, da danska želi ohraniti zakonodajo na področju hrambe podatkov in ti eh, koraki, eh, ki jih je danska vlada opravila, so pomembni, če želimo ponovno pridobiti zaupanje državljanov ampak eh, tveganje, da pride do napak, eh, obstaja. In vse te pobude za hrambo podatkov so bile na nacionalni ali na evropski ravni. Um, Hvala, bom eh, odgovoril v angliščini. Torej, najprej glede več vprašanj, ki ste jih zastavili, mislim najpomembno izpostaviti še enkrat to, kar sem že dejal. Kot rečeno, zdaj preučujemo vse tiste primere, ker bi to potencialno utegnilo vplivati na izid, končni izid primera. Zdaj še poteka, zaenkrat smo še ugotovili niti enega primera, kjer bi ta napaka privedla do napačne odločitve sodišča. Samo toliko. Moram povedati, da zdaj ročno pregledujemo vse podatke z tožilci, strokovnjaki, IT strokovnjaki, smo pregledali vse primere. Velik delež smo jih že preučili in zaenkrat ugotavljamo, da to ni imelo učinka na nobeno odločitev. Zadeva še poteka, končnega zaključka ne moramo podati, dokler ne bomo opravili celotnega pregleda 10.400 primerov, ampak zaenkrat v novem od primerov ni prišlo do zmotne obsodbe. Naj tudi pojasnim, da je to povezano na povezano z bruto količino podatkov, torej ko se izvaja preiskava, se zbere eh, veliko količino podatkov. Ni nujno, da so podatki, na katere je imela napaka vpliv, kakorkoli povezano s primerom, ki smo ga obravnavali. Tako da je možno, da je to zadevalo le zelo majhen delček eh, bruto podatkov, ki sploh niso povezani z posamezniki, ki so predmet preiskave oziroma pregona. Samo toliko, da je to jasno. Torej, zaenkrat nismo identificirali nobenega primera, ki bi prevedel do napačne odločitve sodišča. Glede števila oseb, ki smo jih izpustili iz zapora, to je povezano z moratorijem, ki sem ga opisal. Padla je odločitev, da se za dva meseca teh podatkov ne uporablja v nobenem primeru, ki je v teku. Torej, to pomeni, da smo vse ki so bili pridržani, izpustili v luči pravil pravičnega postopka, smo vse tiste, ki so bili pod obtožnico, izpustili iz zapora. Ta moratorij je zdaj umaknjen in zdaj ponovno lahko uporabljamo te podatke za utemeljitev pridržanja in pregona. Upam, da je to jasno. Tako da to ni povezano z napačnimi eh, končnimi posodbami, ampak gre zgolj za to, da se prepričamo, da nihče ni protipravno pridržan. Potem je bilo še nekaj vprašanj. Ne bom se lotil vprašanja Clearview, to ni v mojem mandatu, o tem žal ne morem govoriti. potem vprašanje, ali bi se temu lahko ognili, če ne bi imeli pravil o hrambi podatkov. Tudi v to politično razpravo se ne moram spuščati glede izmenjave podatkov z drugimi državami. Ne moram govoriti o podrobnostih, ampak tiste države, ki so nas z nami stopile v stik, seveda smo jih obve, obvestili o naravi teh eh, primerov in o težavah, ki so nastale. Tako da kdorkoli z nami stopi v stik eh, strani druge države, da bi bil to informacijo in seveda to velja tudi za vse ostale organe pregona in preiskovanja, ki jih to morda zanima. Vprašanje gospoda Kofoda glede števila primerov, kjer se dejansko uporablja podatke iz eh, naslova hrame podatkov. Torej, tu vidimo 10700 primerov za obdobje do leta 2012, to je torej veliko število, več tisoč na leto se, je primerov, v katerih se uporabljajo podatke eh, iz eh, naslova množične hrambe podatkov. Sploh gre za huj, hujše oblike kriminalitete. Hvala lepa. Vidim še dve prošnje za repliko. Gospa Intefeld, čisto na kratko, rekli ste, da ste obvestili druge države. Zdaj torej, ko veste, kakšna so potencijalna tveganja, pa pričane sem, da danska policija uporablja tudi podatke, ki jih prejemajo iz drugih držav, ali kdaj zastavite to vprašanje, kako zanesljivi so ti podatki, ste zdaj bolj zaskrbljeni? ne vem, če lahko iz tega vlečemo paralele v smeri, da imajo druge države morda podobne težave. Sploh ne moremo o tem eh, ničesar reči. Ampak seveda, ker zadeva primere, ki smo jih mi identificirali, in tam, kjer opazimo, da smo sodelovali z drugimi državami, jih seveda o tem obvestimo, ampak zaenkrat to eh, še nismo ugotovili, da bi morda sodišče sprejelo napačno odločitev, če katera država želi dialog z nami o podatkih, ki so jih eh, morda z nami delili ali od nas prejeli, bomo vsega kar na voljo za, mora biti napojsnila. Gospod Brajer, na kratko. Torej, če prav razumem odgovor komisije, komisija pravi, da v okviru okvirnega sklepa o varstvu podatkov je vaša obveznost aktivno obveščati vse prejemnike podatkov podatkov, ki so morda napačne. Zdaj, če ste bili v dialogu zgolj s tistimi državami, ki so same aktivno stopile v stik z vami, ali pa morda vi prevzamete pobudo in eh, obvečate vse prejemnike teh podatkov. Ja, ne morem konkretno povedati, ali je morda kdo na policiji konkretno obvestil druge organe pregona, tu je prav organe pregona, ampak če bomo ugotovili težavo, bomo seveda stopili z njimi v stik. Zdaj, če gre zgolj za podatke, ki so bili izmenjeni, to še ni dovolj razloga. Lahko pa vam zagotovim, da kot sestavni del naše aktivnosti to vse, kar predstavlja sestavni del našega premisleka, ali je bil takšen podatek uporabljen kot ključen za primer. Dobro, hvala lepa, mislim, da smo s tem zaključili to točko na dnevnem redu. Ravno ob pravem času, ura je točno 17, imamo še eno uro na našem dnevnem redu. Ta zadnja točka zadeva pogajanje o med EU in ZDA o čezmenjem dostopu do elektronskega dokaznega gradiva in sodelovanja v kazenskih zadevah. Prisluhnili bomo predstavitvi predstavnikov komisije, ampak glede na to, da gre za postopek za zaprtimi vrati, so lahko asistenti, svetovalci skupine, eh, poročevalci v senci in predstavniki kabineta ter generalnega sekretarja EDPS in predstavniki komisije in sveta lahko ostanejo v dvorani, ostali morajo dvorano zapustiti. Tako, mislim, da smo počasi pripravljeni. Hvala, gospod Lund.